Zdaj pa stvar deluje. Mikrofoni delujejo. In ponovno začenjamo. Ponovno pozdravljeni. Sporočal sem, da zaradi izpada električne energije. Včeraj nismo mogli delati, zato smo predstavili naš sestanek. Z sekretarjatom se bomo dogovorili. Kako naprej? Mogoče bomo imeli sestanek eh, na, v okviru plenarnega zasedanja naslednji teden v Štrasburu. Se bomo dogovorili tudi s koordinatorji, tako da bomo lahko nadomestili, kar smo izgubili v naslednji uri, ki jo imamo na voljo za pogovor z ministrom za pravosodje ZDA, ki ga prav prisrčno pozdravljamo v odboru Libe. Veliko čas nam je, da je danes z nami ministr za pravosodje. ZDA, gospod Erik Holden, pozdravljeni. Ambasador Kned ga spremlja, kot tudi njegovi sodelavci, ki jih prav tako prisrčno pozdravljamo. Z veseljem bomo prisluhnili ministru, ki nam bo podal trenutno stanje na področju dialoga med eh, Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo na področju pravosodja. To je najpomembnejše področje sodelovanja v tem mandatu, v tem zakonodajnem obdobju, še posebej za odbor Libe, ki je najbolj upleten v delo na pomembnih aktih, ključno s trenutnimi pogajanji glede podatkov o letalskih potnikih eh, in splošnem sporozumu o varstvu osebnih podatkov. To je prav tako priložnost, da si ogledamo, kakšna je situacija s sporazumi, ki smo jih vsega. Eh, sprijeli leta 2003 strani Evropske unije, jih ratificirali leta 2009 in delujejo od leta 2010 naprej. Gre za sporazum o vzajemni pravosodni pomoči in izročanju Lahko bomo razpravljali o razvoju na področju izvajanja tega sporazuma, še posebej, kar zadeva prenos bančnih eh, podatkov. Legal uh, assistance and eh, ter vzajemno pravosodno pomoč ter izročanje. Predlagam tako, da bomo lahko čim bolj učinkovito delali v naslednji uri, da najprej prisluhnemo gospodu Holdno za 10-15 minut, potem pa bomo imeli prvi krok eh, razprave za koordinatorje, ki bo imel vsak dve minuti. Takrat se boste lahko odzvali na besede ameriškega ministra. Potem pa bomo imeli še drugi krok razprave kjer bodo imeli ostali člani odbora za minuto priložnost predstaviti svoje stališče in se vključiti v razpravo. Tisti, ki želite besedo, naj to že zdaj naznačijo, tako da bomo imeli že pripravljen seznam govornikov za prvi krok s koordinatorji in za ostale člane drugi krok. Tako da bomo lahko izvedli to razpravo glede na omejen čas gospoda ministra. Izvolite, beseda vaša. Hvala lepa. Uh, Dobro jutro vsem skupaj in najlepša hvala, gospod predsedujoči. Včast mi je, da lahko govorim tukaj pred člani tega odbora, vsi skupaj imamo zelo pomembno odgovornost na svojih ramenih. V zadnjih letih, ko delam kot pravosodni minister, sem imel priložnost tesno sodelovati z vami, kot tudi z Evropsko komisijo in drugimi ministri za pravosodje iz držav Evropske unije. Odnos ZDA z Evropsko unijo in njenimi državami članicami je za me ena izmed prioritet. vsakih šest mesecev sem se odeleževal ministerskih sestankov na področju pravosodja. In novembra bom na Ministrstvu za pravosodje v Washingtonu sam gostil takšen sestanek. V veselje mi je, da lahko doprinesem k posebnemu odnosu med našimi državami, ki ga gojimo že mnogo let in s katerim ščitimo naše države zagotavljamo varnost in državljanske svoboščine. Kot vsi vi, tudi sam želim graditi na teh temeljih. Zato sem danes tukaj, v imenu predsednika Obame in ameriškega ljudstva, bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili v to zelo lepo mesto. Pripričan sem, da bomo na tem mestu lahko še naprej gradili na našem mednarodnem sodelovanju, tako kot smo to počeli tudi poprej. Če bomo sodelovali, če bomo s poštovanjem izmenjevali mnenja, bomo še naprej lahko gradili varen svet, kako smo to že počeli v preteklosti. Lahko se bomo borili proti mednarodnim kriminalnim združbam, in drugim organizacijam. Napredka je bilo v preteklosti že veliko na področju kraj intelektualne lasnine, trgovine z belim blagom, izkoriščanja otrok in tako dalje. Uspeli smo zaščititi državljanske soboščine in zagotoviti vladavino prava. Še posebej v zadnjih letih smo sodelovanjem naredili veliko napredka v boju proti terorizmu in kriminalu. Obenem pa smo zaščitili svoboščine ljudi. Tukaj imamo več sporazumov, ki predstavljajo osnovo za 54 različnih pogodb. S pomočjo teh sporazumov smo lahko izmenjevali podatke in s tem zaščitili državljane ZDA in EU, obenem pa ščitili tudi njihovo zasebnost. Zame je to velik uspeh, kot tudi za vse ostale države, ki sodelujejo pri tem. Nikoli še nismo zabeležili. Težav v teh sporazumih. Rad bi pokazal, kaj je realnost in zakaj so ti sporazumi pomembni. V predkratkem so sodelavci iz ZDA s pomočjo Europola in drugih organizacij uspeli preprečiti delovanje velike mreže kriminalne združbe. Sodelovali smo z, drža, z eh, peti, z večjimi državami in rešili več kot 50 otrok v petih državah in tako preprečili nekatere izmed najbolj groznih zločinov, ki si jih lahko v svetu zamislimo. In vse to smo dosegli zaradi tesnega sodelovanja na področju javne varnosti. Noben cilj ni bolj pomemben kot naš boj proti terorizmu v svetu. Prejšnji teden smo obhajali deseto obletnico groznih napadov 11. septembra 2001. Skoraj 3000 ljudi iz 90 različnih držav je umrlo takrat. Umrlo je več državljanov iz Francije, Nemčije, Irske, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva in Belgije. Po tem napadu smo ponovno vstali in delili tako svojo žalost, kot tudi svojo odločnost, da se zoprestavimo takšnim terorističnim dejanjem in da sodelujemo in tako poskušamo zagotoviti obstoj naših skupnih načel. Evropska unija in ZDA sta se odločili, da spremeta nove sporazume, s katerimi lahko zagotovita državljanske svoboščine in se borita proti terorizmu. V zadnjih letih smo bili priča terorističnim napadom v Londonu, Madridu, Kampali, Mumbaju in pred kratkim v Nabuđi. Vsi ti napadi kažejo, da moramo še naprej tesno sodelovati. Imamo priložnost, da to storimo, da se borimo proti terorizmu in kriminalu, obenem pa ščitimo tudi državljanske svoboščine in zasebnost to lahko dosežemo. Razširimo lahko sodelovanje in sporazume z Europolom in drugimi organizacijami. Obenem pa še bolj povežemo ZDA in države članice Evropske unije. Zagotovil na področju varstva podatkov je že veliko in zagotavljam, da ne bo prišlo do kršitev teh pravic. Novi sporazumi za varstvo podatkov in zagotavljanje zasebnosti bodo to zagotovili. Imamo različne programe za boj proti terorizmu in za izmenjavo podatkov, kot je naprimer sporazum o izmenjavi podatkov letalskih potnikov. Delati moramo na temelju določb o zaščiti podatkov, ki jih že imamo in za katere vemo, da uspešno ščitijo zasebnost v različnih pravnih sistemih. Sicer o trenutnih pogajanjih ne morem poročati, Ampak povem vam lahko, da od marca naprej, ko so se pogajanja začela, vsi trdo delamo. Sodelavci so se srečali že devetkrat in napredovali smo na različnih temah in tako že skoraj dosegli naše cilje. Rad bi obelodanil nekatere teme, ki so za nas najbolj pomembne. vemo, da imamo skupne vrednote. Ampak obenem se moramo zavedati, da naši pravosodni sistemi vsebujejo različne določbe, da se razlikujejo. Zato moramo spoštovati te različne lasnosti naših sistemov. Zavedamo se, da ti sistemi ščitijo so državljanske svoboščine, med drugim tudi zasebnost, ampak na različne načine. Vse to moramo v sporazumih spoštovati. Namesto, da sprejmemo nek skupen sistem, moramo zagotavljati spoštovanje postopkov, ki že veljajo. Spoštovati moramo zgodovinsko načelo, ki kaže, da lahko z različnimi sistemi ščitimo enaka načela. Razlike med ZDA in Evropsko unijo so predvsem akademske narave. Ponavadi se ne pogovarjamo veliko o tem, da je med ZDA in Evropsko unijo veliko sodelovanja, da si izmenjujemo dobre prakse in informacije. Tako bi morali sodelovati tudi v prihodnosti in obenem zagotavljati transparentnost našega sodelovanja. tako moramo delovati pri izmenjavi podatkov o morebitnih kriminalcih. Seveda morajo naše države ščititi nekatere podatke. Pokazali smo, da je lahko transparentnost prioriteta, brez da bi ob tem ogrozili javno varnost. to smo pokazali naprimer z našim aktom o prostem dostopu do informacij. Posod po svetu so ZDA in države Evropske unije že preganjale kriminalce in tako zagotavljale vladovino prava, obenem pa ščitile zasebnost naših državljanov to smo storiti, uspeli storiti zaradi določb, ki že veljajo tako v ZDA in v Evropski uniji. S tem spoštujemo tako sisteme v ZDA, kot tudi na drugi strani Atlantika v Evropski uniji. In s tem pomagamo vsem državljanom naših narodov. Želim povdariti, kako pomembna tema je to za predsednika Obamo za njegovo administracijo in zame osebno. Takšnega privilegija, da tukaj pred vami danes govorim in da sem ministr za pravosodje, ne bi imel, če ne bi imel velike želje po soočanju s temi temami. Za nas je zagotavljanje državljanske zasebnosti ena izmed prioritet. ZDA so ponosne, da sodelujejo z vami, da vam stojijo ob strani. Vsi verjamemo v pomen zaščite državljanov. V ZDA obstaja omejena vlada, ki zagotavlja ustrezno vladavino prava. Imamo številne postopke, ki to zagotavljajo, ki to zahtevajo. Več kot dve stoletji se ameriško ljudstvo bori, da ščiti vse te svoboščine in pravice. In po teh načeljih še naprej živimo in poskušamo ščititi zasebnost ljudi. Američani razumemo vaše zaveze za zaščito zasebnosti. Obenem pa te zaveze premoremo tudi mi. Imamo nekatere mehanizme, ki so podobni vašim, obenem pa imamo druge mehanizme, ki so neodvisni in prav tako zagotavljajo takšno zasebnost. Ministrstvo za pravosodje na tem področju veliko dela. Od leta 2009 eh, do 2010 smo sprožili postopke proti 19 osebam oziroma organizacijam zaradi kršitve zasebnosti. Naši zakoni so močno podprti strani državnih institucij. In verjamem, da smo na tem področju eni izmed najboljših. Naš urad za vladno odgovornost, ki je del eh, kongresa, zagotavlja izvajanje te zakonodaje. Evropska unija na pravila o zasebnosti ZDA pogosto gleda z dvomi. Ampak dejstvo je, da ima ZDA, če ne najbolj ostra, pa zagotovo ena izmed najbolj ostrih pravil na področju zagotavljanja zasebnosti. Naš sistem temeli na testiranju podatkov DNK, zdravstvenih eh, podatkov in tako dalje. In ta sistem poskuša zaščititi predvsem ljudi. V triletni študiji, v kateri smo sodelovali z Evropsko unijo, smo ugotovili, da so naši sistemi izjemno podobni in da zagotavljajo zaščito državljanov. Sporazumi za izmenjavo podatkov z Europolom in Eurojustom zagotavljajo, da bomo na tem področju še napredovali. Pogajanja še naprej tečejo in prepričan sem, da bo naše sodelovanje še naprej tesno in da bomo še naprej lahko uspešno zagotavljali zasebnost na naših državljanov. Učili se bomo lahko iz poprešnjih izkušenj in sprejeli celosten sporazum, ki, ki bo zagotovil spoštovanje teh svoboščin tudi v prihodnosti. Ne glede na ovire, ki nas čakajo v prihodnosti, ne glede na težave, s katerimi se bomo morali spoprijeti, moramo vedeti, da smo in moramo biti partnerji. Združujejo nas skupna načela, vrednote in odgovornost, da zaščitimo naše državljane in zgradimo varnejši svet. To so izzivi, ki nas čakajo. Predlagam, da še naprej počnemo tisto, kar je prav, ne samo tisto, kar je potrebno. Z veseljem bom odgovoril na kakršna koli vprašanja, ki mi jih boste zastavili. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod minister, za ta pogled v naše sodelovanje. Podarili ste, da imamo iste vrednote, da poskušamo ustvariti ravnotežje med zagotavljanjem varnosti in pravic naših državljanov, še posebej pravice do zasebnosti. To je tudi eh, tema za naš eh, parlament, eh, predvsem za naš odbor Libe, ki se ukvarja z državljanskimi svoboščinami. Tako da se bomo ukvarjali z posameznimi aspekti tega sporazuma, ki ga zdaj poskušamo izpogajati. Kot veste, smo oblikovali delovno skupino leta 2009 zato, da bi pregledali izvajanje sporazuma o vzajemni pravosodni pomoči in izročanju. Sedaj sodelujemo z skupnimi preiskovalnimi ekipami, ki pregledujejo tudi prenose bančnih podatkov. Seveda bo pa tukaj še veliko drugih zadev, o katerih bomo lahko razpravljali v tem prvem krogu razprave. Vsak ima dve minuti. Prvi krok je namenjen koordinatorjem. Vsaka politična skupina bo dobila besedo. Potem pa bomo naredili še drug eh, krok, eh, kjer bodo imeli ostali člani odbora priložnost govoriti eno minuto prosim vas in pozivam vas, da se držite omejenega časa, kaj ti program ministra za pravosodje je zelo eh, tesen. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko, z gospodom Weberjem. Gospod pravosodni minister, kolegice in kolegi. Perfect. <laughs> Gospodu ministru moramo najprej izručiti slušalke. That's a corporation translator, yes. Okay. Ein herzliches Willkommen. Ich glaube, es ist uns allen erfreut. Prisrčno pozdravljeni, mislim, da nas vse veseli, da imamo v našem odboru ministra za pravosodje ZDA najprej uh, Bi povdarjal, da v celotni Evropi v zadnjih eh, dneh eh, razmišljamo o dogodkih eh, septembra 2001, kar nas je vse prestreslo, ker je to bil napad na naše vrednote, za katere se zauzemajo tudi ZDA v imenu Evropske ljudske stranke, se zahvaljujemo tudi za deset let partnerskega odnosa, kajti Imeli smo koristi od ZDA tudi pri boju proti terorizmu v Evropski uniji, zato še enkrat hvala. Pred nami je cela vrsta aktov, predvsem sporazum PNR. Tukaj je za Evropsko izkušnjo stranko jasno, da si želimo za naše državljane v transatlantskem prometu pravno varnost. Seveda pa morate tudi vi razumeti, zato vas pozivam, da razumete, da smo vzpostavili nove vrednote in temeljne pravice. In to, kar je bilo dogovorjeno pred eh, poletjem, ni več skladu z temi pravicami, zato bomo morali se pogajati naprej. Ustrezna informacija bo šla eh, tudi ministrom za pravosodje, držav članic. Prosim vas za razumevanje zato, da moramo spoštovati načela, ki smo jih sprejeli z Lizbonsko pogodbo. Druga misel k okvirnemu sporazumu o varstvu podatkov. V naslednjih letih, desetletjih eh, bomo vedno bolj doživljali potrebo po izmenjavi podatkov zaradi boja proti kriminalu, zaradi tega, ker se eh, tukaj ukvarjamo z mednarodnimi strukturami in organizacijami, pro katerimi se borimo. Zato si želimo spostaviti transatlantski sporazum za boj proti eh, čezmejni kriminaliteti, ki bo postavil mednarodne standarde za boj proti kriminalu in če bomo to skupaj storili, bomo lahko skupaj napredovali na tem področju. In še eno vprašanje glede kibernetske varnosti. Kako vidite sodelovanje na tem področju? Vsi nekako tipamo, Eh, na tem področju, iščemo poti, kako eh, razvijati našo dejavnost na tem področju. Eh, se vam zdi, da dobro napredujemo, kje vidite vaša težišča na tem področju? Hvala lepa. Gospod Roberto Lopez za socialiste in demokrate. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi naša skupina je solidarna z ameriškim narodom po dogodkih 11. septembra 2001. Pri sporozumu o medsebojni pravosodni pomoči in izročanju smo imeli zelo veliko pozitivnih eh, vidikov, ki so vplivali na naše sodelovanje. Hkrati pa je tudi res, da imamo tu različne standarde za zaščito zasebnosti. Tukaj imamo različni pristop, ki izhaja iz naše zgodovine. Če gospod eh, minister pravi, da ne ve nič o pomanjkanju podatkov, moram reči, da je zadeva z vidika nas, poslancev Evropskega parlamenta, nekoliko drugačna. Sama sem obiskala ZDA. In eh, tam je zasebnost eh, pogojno pravica, ki je ustrezno zagotovljena tudi z predpisi. V tem sporazumu smo ugotovili, da so določena zagotovila odpravljena. V takih sporazumih pa moramo poštevati tudi načela pravne države. Zaradi tega bo tukaj treba še nekaj narediti in po tej poti se moramo podati skupaj, kar seveda ni enostavno, saj so teroristični napadi, nasilje proti ženskam ali trgovanje z ljudmi. To predstavlja koncepte, ki niso definirani enako v vseh pravosodnih sistemih. Vsak pravosodni sistem to različno definira in tudi v Evropi imamo zelo različne kazenske zakonike, nimamo evropskega kazenskega zakonika. Zato poskušamo vzpostaviti minimalne standarde, ki bodo zagotovili ustrežno zaščito osebnih podatkov državljanov, ki bodo omogočili eh, ustrezne pravosodne postopke in tukaj ustrezno pravno varnost eh, udeleženih v teh eh, postopkih. In tukaj moramo sodelovati z ZDA in tukaj smo zelo daleč in če ne bomo sodelovali, bomo ostali zelo različni. Velike razlike so tudi v načinu boja proti terorizmu. V Ameriki, na primer, hramba podatkov, ne vem koliko let, množično zbiranje podatkov, ustvarjanje profilov. Vse to so teme, o katerih moramo razpravljati. Tukaj si še nismo edini, zato moramo nekako napredovati, da bomo dobili nek splošni sporazum gospa Viberca Alde. Prisočno pozdravljam gospoda ministra v našem krogu. Zelo me veseli, da ste danes z nami. Naj vam zagotovim, da se na vsak način eh, pridružujemo vašim prizadevanj za boj proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Govorite o sodelovanju z Europolom, Eurojustom, ki smo jih vzpostavili in eh, si želimo še bolj aktivno vlogo eh, teh institucij. Na vsak način pa tudi ne preseneča, da imamo različne poglede na to, kaj pomeni varstvo podatkov, kaj pomeni varstvo zasebnosti. In tukaj se žal ne morem strinjati z vami. Moramo se osredotočiti na realnost in se ne ukvarjati s hipotetičnimi primeri, kajti eh, celotni koncept eh, varstva osebnih podatkov in zasebnosti temeli na tem, da preprečimo vsakršno zlorabo z sprejemom ustrezne zakonodaje. Zato smo v tem trenutku še bolj eh, previdni saj nam ni všeč sporazum, ki smo ga sklenili z ZDA. Ne želimo si kar eh, množično prenašati podatke, želimo si prenašati posamične podatke, kar trenutno ni urejeno. Potem imamo tukaj pogajanja o sporazumu o seznamih imen eh, potnikov in podobno. Tukaj še nismo zelo daleč. Prav gotovo boste storili to, kar se vam zdi najbolje za ZDA in ameriške državljane. Hkrati pa moramo mi naslavljati naše vprašanje na vas, hkrati pa tudi na Evropsko komisijo, ki je vaš partner v procesu pogajen. Imam samo dve vprašanje, ki se nanašajo na vaš mandat bi nam lahko povedali, ali je mogoče na osnovu eh, patriotskega zakona, da imate dostop do osebnih podatkov, ki so shranjeni v evropskih podjetjih, eh, ki imajo sedež v ZDA. Drugič, kar se zdi v strategijo. posamezni pojmi mi niso posebno všeč, ker so preveč ohlapni, zato me zanima, kaj je dovolj visoko nacionalno tveganje. Moje vprašanje je, kakšne so pravne garancije in pravna sredstva v primeru, da prihaja do napak ali zlorabe uporabe teh predpisov. Hvala lepa in za zelene, gospod Albrecht. Hvala lepa, gospod eh, minister, da ste danes med nami, sem tukaj v sredini. In zelo veseli smo, da lahko nadaljujemo se izmenjavo z našimi partnerji v ZDA. Ko vas obiskujemo v ZDA in ko prihajate vi k nam, veseli nas, ko prihajajo člani kongresa k nam in se z njimi pogovarjamo. Mislim, da je to pomembno, ker smo v zgodovinskem trenutku V tem smo že zadnjih deset let, saj imamo skupne izkušnje, enake izkušnje z nevarnostjo terorizma in organiziranega kriminala. Tako da se z vami polnoma strinjamo in imamo enaka prizadevanja. To je zgodovinsko dogajanje, zaradi tega, ker zelo tesno sodelujemo. Omenjali ste različne sporazume, ki smo jih v tem času sklenili. Imamo skupne cilje, ki jih želimo skupaj doseči in zato si bomo prizadevali še naprej, če tudi obstajajo določene razlike na področju varovanja zasebnosti, pravil glede osebnih podatkov in podobno. Smo pa v podobni situaciji, saj lahko zgradimo skupne standarde, skupna pravila, če bomo sodelovali. Za naše državljane je to zelo pomembno. Zgodovina je evropejcem tudi pokazala, kako pomembno je zagotoviti varstvo temeljnih človekovih pravic in ohraniti ustrezno ravnotežje med državo in državljani. Če si pogledamo globalno okolje, v katerem se nahajamo trenutno, se soočamo s skupnimi izzivi, zaradi tega, ker vsi ne podpirajo naših vrednot. Temeljne vrednote, ki so nam enake, bi morali krepiti tudi z okvirnim sporazum o varstvu podatkov kot poročevanec za to področje. Vse pozivam, da sodelujete z nami in da vzpostavimo ta sporozum kot eh, izhodišče za transatlantski zakonodajni okvir za izgradnjo skupnih standardov. To moramo narediti, saj se soočamo z globalnimi izzivi in globalno debato na tem področju. Hvala lepa. Kot rečeno, bo eh, gospod minister zdaj odgovoril na ta prva vprašanja. Potem pa bodo imeli eno minuto, eh, vsake eno minuto časa ostali člani odbora. Gospod minister, zapisoval sem si tukaj vaše vprašanje kot gospod Kanat in eh, ostali sodelavcev, tako da bomo poskušali odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa, da ste izrazili sočutje z nami eh, po grozljivih dogodkih 11.9.2001. Eh, tukaj je nekaj vprašanj, ki so povezane z zasebnostjo. Zasebnost naj bi bila drugačna v ZDA kot v Evropi. Mislim, da enako gledamo na zasebnost. Zavedati se morate, da tisti, ki so proti nam, teroristi ali kriminalci, ne spoštujejo naših meja. In mislim, da ne moremo dovoliti, da razlike, ki so med nami, zaradi tehničnih eh, podrobnosti povzročajo raz, večje razlike med nami, naslučujejo. V Zirja zelo cenimo zasebnost eh, in jo morda drugače ščitimo, vendar se ne smemo pogledati samo mehanizmov, ki obstajajo, ampak kakšna je realnost, kakšni so rezultati uporabe teh mehanizmov. In v tem smislu Mislim, da sta si ZDA in EU veliko bolj podobni, kot marsikdo meni. Menjali ste sporazum PNR, tukaj je ZDA marsikaj pa postila pri eh, sprejemu besedila skupaj z komisijo, z eh, komisijo. To besedilo je bistveno bolj eh, strogo in ostro, kot je bilo tisto sporazum iz leta 2007. Naj povdarim našo željo, da dobimo sporazum. ZDA nima vseh odgovorov na voljo. Podajamo vam eh, roko, želimo biti vaši partnerji. Seveda bomo imeli razlike v mnenjih, ponekod bo imela Evropska unija boljše rešitve, ki jih bo lahko ponudila. Na drugi strani pa bomo tukaj mi, ki bomo imeli tu in tam tudi boljše rešitve. In eh, zato moramo skozi proces eh, pogajanj v nazušju prijateljstva, partnerstva vzpostaviti skupni sistem, ki bo koristen za obe strani, ki bo lahko konsistentno deloval na obeh straneh. Nobena od strani ne bo tukaj dosegla vse, kar hoče v ožjem smislu. Vendar bomo na obeh straneh naredili vse, da zaščitimo pravice naših eh, državljanov. ne smemo dovoliti, da nas ogrožajo razlike, ki so med nami na no, oceani, ki nas delijo. Hvala lepa za ta prvi odziv. Zdaj imamo drugi krok, eno minuto za vsakega. Prosim, da se držite odmerenega časa, zaradi tega, ker ne bomo imeli izjem. Gospod Fos bo prvi za ELS. Spet boste potrebovali slušalke, pravi gospod Fos. Auch von meiner Seite recht herzlichen Dank, dass Sie hier kommen. Das ist äh, hvala lepa tudi z moje strani, hvala lepa, da ste prišli k nam. Veseli smo vsake izmenjave mnenja, na ta način namreč ostajamo v stiku. Veliko vprašanj, ki sem jih želel zastaviti sam, je bilo že zastavljenih, zaradi tega bi se rad osredotočil na dve konkretni vprašanje. Veleposlanik Kennard in njegova ekipa upravljajo dobro delo tukaj v Bruslju. To sem želel omeniti. Zdaj pa bi se osredotočil na podatek eh, oziroma na sporazum o eh, izmenjavi seznamov letalskih potnikov. Tukaj gre za zapleten sporazum za veliko podrobnosti, eh, za pristojnosti v ZDA in v EU, ampak mislim, da smo lahko na področju pravosodja tudi zelo domiselni in da lahko najdemo kakšno rešitev. Zahvalil bi se rad ZDA tudi za podatke, eh, ki so prispevali k prijetjem v Berlinu. To je bilo zelo koristno. Tukaj gre za določila o izmenjavi podatkov, o kriminalu na spletu. Mislim, da tukaj sicer že dobro sodelujemo, da pa bi morali o tem sodelovanju še razmisliti in doseči napredek. Hvala lepa, gospod Kresler Dorfler za skupino socialistov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod pravosodni minister. Leta 2006-2007 smo imeli posebni odbor, ki se je ukvarjal z izročanjem eh, ZDA. In Za me odločilnega pomena, komu posredujemo podatke, kako dolgo se ti podatki shranjujejo in eh, na kak način bodo izbrisani. Prišlo eh, je do ugrabitev El Masrija, Mahre Araba iz eh, Kanade. Kako lahko zagotovite, da z zbiranjem podatkov o letalskih potnikih, da z shranjevanjem podatkov, da ne bo prišlo do eh, podobnih dejanj kot v času Bušove administracije. To je torej prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Po eni strani gre za boj proti mednarodnemu kriminalu, po drugi strani pa gre za zaščito zasebnosti, za zaščito osebnih podatkov in tudi to je pomembno. In to, kar se je dogajalo v preteklosti, ni bilo več sprejemljivo. V imenu zelenih, gospod Tavares, za minuto. Hvala lepa, gospod pravosodni minister, hvala lepa, da ste tukaj z nami. Veliko je bilo terorističnih napadov, začelo se je leta 2011, potem London, Madrid, Vudža. Pripričan sem bil, da boste rekli Oslo in Utoja na norveškem. Ampak tukaj je šlo za precej drugačne teroristične napade. Pretekli teden smo se spomnili eh, teh napadov v okviru plenarnega zasedanja in ti napad, napadi so pravzaprav posledica eh, desetih eh, let eh, strahu pred islamizmom in strahu pred tujci. In čeprav smo se odločili, da se bomo proti tem napadom borili pregledno in pa odprto, se moramo vseeno sredotočiti na to, da jih preprečimo. Rad bi vam zastavil tri vprašanja. Ali menite kot del izvršne veje ameriške administracije, da bi morali eh, zakon o zaupnosti razširiti tudi na druge državljane, ne zgolj na državljane ZDA, In ali menite, da bi morala obstati določila, da se podatki iz recimo moje države ne podajo državi, eh, kjer še obstaja smrtna kazen? Gospod Bronsi, naslednji na vrsti. Nedavne, pri nedavni seji tega odbora je bilo predlagano, da naj bi multinacionalke eh, v Evropski uniji in pa ZDA imele različne različna navodila, kar zadeva uh, izmenjavo podatkov. Zanima me, ali je to res in kako to vpliva na izrožitev podatkov ZDA oziroma Evropske unije. Ameriški zakon ščiti zasebnost ameriških državljanov, ne pa drugih državljanov, kot recimo državljanov Evropske unije. Čeprav je načelo zasebnosti zaščiteno v sporazumih med eh, ZDA in pa Evropsko unijo. Ti uh, sporazumi nimajo pravne vrednosti in zaradi tega torej niso ravno najbolj pomembni. Gospod Jakolino, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se pridružujem. Zahvaljujem. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Sestala sva se tudi v Washingtonu, ko smo se pogajali o sporazumu o SWIFT-u. Čisto na kratko, govorili smo o močnem nasprotju, ki se pojavlja na področju terorizma. Parlament je pripravil prvo poročilo na lasno pobudo o organiziranem kriminalu. Gre tudi za pravosodne instrumente, ki obstajajo znotraj Evropske unije za boj proti organiziranemu kriminalu. Gre za nadzorovanje finančnih eh, transakcij, gre za zasek eh, imetja in tako naprej. Kar zadeva čezmejno sodelovanje, me zanima, katere dejavnosti bi morali izvajati Evropska unija in pa ZDA, da bi se bolj učinkovito soočili z bojem proti organiziranemu kriminalu. To je edino vprašanje, ki sem ga želel zastaviti. Gospod Masip v imenu socialistov za eno minuto. Hvala lepa. Gospod pravosodni minister, nekoliko ganja vam moram povedati, da sem poznal enega izmed vaših predhodnikov, ko je bil še mlad. Takrat sem bil še tudi sam mlad in že od takrat spremljam ameriško politiko. Trikrat ste danes citirali predsednika Obamo. Če boste lahko obdržali duh Obame, duh Obamove politike, ki nas je tako navdušil tukaj v Evropski uniji, potem problemov ne bo. Kaj ti duh, ki obkroža Obamo, je tudi duh, ki ga podpiramo mi v Evropski uniji. Če eh, bo ameriška družba lahko rešila probleme, ki obstajajo, potem bomo lahko napredovali tudi druge po svetu. Eh, bueno, hace pocos días hemos recordado a las víctimas del. Pred kratkim smo se spomnili žrtev 11. septembra in s tem tudi eh, tistih, ki so žrtvovali svoje življenje v boju za svobodo. Mislim, da je zelo pomembno, da spostavimo ravnotežje med eh, varnostjo in svobodo. Ampak kot. Uh, žrtev terorizma menim, da je najpomembnejša pravica, ki imamo vsi, pravica do življenja. In to mora biti tudi naša glavna naloga, da zaščitimo življenje naših državljanov. Moje vprašanje je sledeče. Pri svojem obisku v ZDA sem se srečala z državnimi tožilci in eh, v New Yorku sem slišala, koliko težav se pojavlja pri iskanju ustreznega sogovornika v Evropski uniji, ko je potrebno sodelovanje, ko gre za boj proti terorizmu. Zanima me, kako vi gledate na to in katere ukrepe sprejemate v ZDA za boj proti terorizmu. Gospa Borselino, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa Gospod pravosodni minister, da ste obiskali ta odbor. Pravilno se je govorilo o terorizmu, o organiziranem kriminalu, ni pa se govorilo o mafiji. Mafija je posebna oblika organiziranega kriminala in eh, Združene države Amerike ta fenomen zelo dobro poznajo. In zato veste, o čem govorim. Zastavljam pa vam naslednje vprašanje. V zadnjih letih, nažalost govorimo o zadnjih 20 oziroma 30 letih, je sodelovanje. Eh, med eh, pravosodnim ministrstvom v ZDA in pa italijanskim pravosodnim ministrstvom obrodilo dobre sadove. Dosežen je bil velik napredek. Zanima me, eh, kakšno stanje je na tem področju danes. Ali to sodelovanje še zmeraj obstaja in kakšni so vaši ukrepi na eh, področju boja proti mafijam, ki predstavljajo pravo obliko čezmejnega kriminala. Hvala lepa. Sedaj pa je beseda ponovno vaša, gospod pravosodni minister. Uh, uh, Naj najprej povem, da je interakcija s to skupino zelo podobna tisti, ki eh, jo poznam iz kongresa, iz EDA. Ampak vseeno je zame to prijetna sprememba. Na nekatera vprašanja bom zaprosil ambasadore na moj levi, da odgovori na njih. Govorili ste o različnih pozicijah predsednika Obame in predsednika Busha in o predaj oseb iz 2006. Veliko smo naredili na tem področju glede na to, eh, kakšno je bilo stanje v prejšnji administraciji. ZDA je storila nekatere napake v preteklosti. Ampak še vedno smo poskušali zagotoviti spoštovanje naših vrednot. Naša administracija se je odločila, da zapre Guantanamo. Eh, črtali smo nekatere tehnike zasliševanja z naših seznamov in ZDA jih ne bodo več uporabljali. Še vedno pa smo obdržali nekatere postopke, ki dobro delujejo. Kar se tiče osla in uh, vprašanja islamofobije. Nikoli ne smemo pozabiti, da je v ZDA veliko dela upravljenega ravno na vzpostavljanju dialoga z islamskim svetom. Z muslimani tesno sodelujemo in tudi z njimi v sodelovanju poskušamo preprečiti teroristična dejanja. Islam je velika religija in preprečiti želimo, da bi ljudje to vero uporabljali v napačne namene, da bi jo izkoriščali. Tudi v preteklosti smo že veliko krat videli, da so ljudje zlorabili vero. To se dogaja tudi danes. Ko v ZDA poskušamo predati Eh, oziroma pridobiti ljudi iz države, ki nima smrtne kazni, vedno, skoraj vedno, rečemo, da ta oseba ne bo usmrčena, če država seveda to zahteva. Spoštovali bomo zakonodajo države, iz katere to osebo dobimo. Govorili smo o boju proti organiziranemu kriminalu. Pred nekaj tedni smo sprejeli nov politični sporazum za ta boj. Tam sem sodeloval s Janet Napolitano in z drugimi sodelavci. Boj proti organiziranemu kriminalu je še vedno izjemno pomemben in predstavlja prioritetno področje za ZDA. Zato pozdravljam komentarje, ki smo jih slišali o duhu predsednika Obame. Robert Kennedy je verjetno eden izmed mojih najbolj slavnih predhodnikov. Je tudi moj osebni heroj. V svoji pisarni imam več njegovih fotografij. Upam, da bom ministrstvo za pravosodje vodil na tak način, kot ga je on vodil pred več kot 50 leti. In upam, da bo predsednik Obama vodil državo tako, kot je to počel John Kennedy, ki je še eden izmed mojih osebnih herojev. Mislim, da ni napetosti med našimi vrednotami in zaščito naših državljanov, se pravi varnostjo. Obstajajo načini, da obenem zaščitimo naše državljane in zagotavljamo tudi spoštovanje naših vrednot. Preveč ljudi je o tem govorilo v prejšnji administraciji v ZDA trenutna administracija, trenutni predsednik in tudi sam ne gledamo tako na to področje. Spoštujemo lahko vrednote, ki nas povezujejo, ki povezujejo obe strani Atlantika in obenem zaščitimo naše državljane, kar se tiče izvajanja sporazuma o izmenjavi seznamov letalskih potnikov, pa bom to temo prepustil ambasadorju. Najlepša hvala. Na kratko. Vprašali ste o trenutnem statusu tega sporazuma. Kot je pravosodni minister že omenil, je naša glavna podajalka Jane Holu, ki je namestnica sekretarja ona bo tukaj naslednji teden. Na mizi imamo veliko predlogov, že od prejšnjega leta naprej. Pogajanja še naprej tečejo. In rad bi se zahvalil članom tega odbora, ki trdo delajo na tem področju. Številni ste že prišli v ZDA, v Washington, da bi se poučili o naših eh, postopkih, kako izmenjava podatkov deluje. To je zelo pomembno in še enkrat bi se vam rad zahvalil. Se, še ved, seveda pa je dela še veliko. Sedaj pa besedo predajam Brusu Švorcu in nekdanjemu sošolcu, v bistvu, ki bo spregovoril o tej temi. Najlepša hvala, ambasador, in hvala za to priložnost, za besedo. Kar se tiče celovitega sporazuma o izmenjavi podatkov, bi rad povedal naslednje. Kar se tiče zakona o zasebnosti. Vemo, da se ob tem porajajo nekatere vprašanja, ampak še enkrat bi rad povdaril, da na praktični ravni ni diskriminacije med državljani ZDA in državljani Evropske unije zasebnost osebnih podatkov velja za obe skupini. Zasebnost seveda velja tudi za naše državljane. V kontekstu sporazuma o celostnem sporazumu to v bistvu ni pomembno. Zakon o prostem dostopu do informacije primeren oziroma pokriva tako državljane ZDA kot tudi državljane Evropske unije. Ni diskriminacija. Podobno velja za prost dostop do informacij in tako imenovane računalniške oblake. Vsaka država članica Evropske unije ima pravico, da zahteva izročitev podatkov. Države članice v skladu s porazumi, katerih del so, to pravico tudi izkoriščajo in jo imajo. Če ponudnik internetnih storitev nudi eh, oziroma shranjuje določene informacije, lahko od njega zahtevamo izročitev te informacije. Ampak ZDA in Evropska unija imata enake, enaka pravila na tem področju. Ob tem se poraja tudi vprašanje prisluškovanja. Ameriški državljani, ki prihajajo v Evropsko unijo, bodo pogosteje izpostavljeni prisluškovanju kot pa obratno. Moramo vedeti, da naša dva različna sistema različno ščitita zasebnost in Na to moramo misliti, ko govorimo o celostnem sporazumu. Najlepša hvala in sedaj še enkrat, gospod pravosodni minister. Rad bi spregovoril o kompenzaciji za žrtve. To temo smo želeli v zadnjih letih v ZDA izpostaviti. Želimo, da ljudje odgovarjajo za zločine, ki so jih storili. Ampak, vsaj v ZDA, prepogosto pozabljamo na žrtve. Sedaj imamo cel sistem, ki podpira ne le finančno plat tistih, ki so žrtve zločino, ampak nudi tudi drugačno podporo. Imamo mehanizme, ki eh, podpirajo tiste, ki so utrpeli škodo v terorističnih napadih 11. septembra. Poskušamo jim pomagati. In mislim, da s tem odražamo željo ZDA, ki kaže, da če želimo uspešno ne le kaznovati zločince, ampak obenem pomagati tudi žrtvam teh zločinov, moramo zgodoviti takšno sodelovanje. Hvala. Mislim, da je pod črto ta razprava očitna. Razprav je bilo že veliko ampak dejstvo je, da moramo skupaj pokazati odločnost za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Zagotoviti moramo svoboščine za naše državljane. Ne glede na naravo terorističnih napadov, bodi si v ZDA, Londonu, na Norveškem, vedno moramo izkoristiti naše različne zakonodajne sisteme in doseči skupne cilje. Še enkrat torej hvala. In še zadnje obvestilo. V času plenarnega zasedanja v Strasburu naslednji teden bomo poskušali nadaljevati z delom v odboru Libe, kar pa zateva sporazum o transatlantski sporazum o sodelovanju bo v Bruslju 27. septembra pripravljen sestanek na to temo. Tam bomo govorili o poglavjih, ki so del pogajen. Govorili bomo tudi o različnih eh, sporazumih za pravno pomoč in sodelovanje. Najlepša hvala, gospod pravosodni minister, za vaše sodelovanje.